redu časa. Ni veliko, nič ne bomo zavlačevali, govorili bomo o primerih kršitev človekovih pravic demokracije in načela pravne države v skladu z členom 135 poslovnika. Najprej bomo govorili o položaju albinov v Afriki. Prvi dobi besedo avtor to je gospod Tanak. Izvolite za minuto in pol. Pozdravljam pa tudi gospod Mogherini. On... Današnja resolucija se osredotoča na eh, resen položaj Albina v Malavijo, ampak ne gre zgolj za to državo, gre za številne druge dele Afrike. V mislih imam eh, dejstvo, da 98 odstotkov albinov v Afriki umre pred 40 letom eh, starosti, pogosto zaradi raka. Uh, kože, pa tudi zaradi nasilja nad albini, eh, do česar prihaja vse prepogosto. V Malaviju samem eh, je bilo zabeležen, zabeleženih 65 eh, nasilnih napadov leto 2000, od leta 2014 naprej. Albini so pogosto stigmatizirani, naj bi imeli čarobne moči, ljudje sekajo njihove ude in zato je samo okolje zelo nevarno eh, za albine. Socialna stigma, ki je s tem povezana, ima eh, zelo negativne posledice, kar se tiče dostopa do eh, delovnega mesta, kar se tiče dostopa do zdravja, pa tudi kar se tiče socialnega položaja njihovih družinskih članov. Obstaja potreba po izobraževalnih programih. Pravosodni organi uh, so poskušali kaznovati eh, tiste, ki napadajo albine in s tem je treba nadaljevati. V imenu EKR eh, sem vesel, da sedaj o tem govorimo tukaj o, eh, v Evropskem parlamentu in kot zdravnik sem ponosen, da sem lahko podpisal današnjo resolucijo. Hvala. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Nasilje proti osebam z albinizmom je nekaj nepredstavljivega. Albini so socialno izključeni in soočajo se tudi s praktičnimi problemi. Nimajo ustreznega dostopa do zdravstvene oskrbe in slišali smo tudi, da nimajo dostopa do čisto običajnih stvari, kot so sončne kreme, naprimer. Pogosteje zbolevajo za oblikami kožnega raka in 90 odstotkov albinov v določenih državah umre še pred 30 letom. Prav tako se spopadajo z groznim valom nasilja. Ubijajo jih, pohabljajo jih, zato ker naj bi njihovi organi in deli teles imeli čarobne zmogljivosti. Ljudje živijo v takšnem strahu, da si mi tega sploh ne znamo predstavljati. V Malaviju je veliko ljudi, ki so potencijalne žrtve umorov. Mislim, da bi morali te ljudi bolje še zaščititi. Prav tako pozdravljam dejstvo, da obstajajo napovedi o ukrepih v Malavi in v Tanzaniji, da bodo sprejeti ustrezni ukrepi. Tudi združni narodi govorijo o regionalnih pobudah. Dobro je, da bomo imeli tudi izmenjavo o najboljših praksah to pozdravljam in upam, da bo Evropska unija to podprla. Morali bi imeti izobraževanje za človekove pravice, za policistke in policiste, zato da bodo lahko bolje opravljali svoje delo. Vesela sem, da danes govorimo v imenu teh ljudi v Evropskem parlamentu. Upam, da bomo v prihodnosti. Delo pravi je tako dobro, da resolucije na to temo ne bo več treba sprejemati in da bomo ljudem lahko pomagali že zdaj. Hvala. Gospod Korao je naslednji. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, in eh, dobro jutro tudi vam, gospa visoka predstavnica. Ko govorimo o albinih v Malaviju in v tej regiji, eh, se moramo zavedati absurdne situacije. Te osebe so predmet nasilja, eh, napadov, umora. Varni niso niti po smrti, kot je dejala gospa Hojbuh, so njihovi eh, deli telesa prodani, čež da imajo čarobno, magično moč, uporabljajo se kot uh, amuleti. Nekateri ljudje verjamejo, da uh, lahko ozdravijo okužbo z virusom HIV, AIDS-om, uh, eh, če imajo spolni odnos uh, z albinom. Mi imamo različne sporazume o mednarodnem sodelovanju s temi državami in uporabiti moramo te instrumente, da zaščitimo to manjšino. Kriminalne združbe izkoriščajo uh, takšna prepričanja za to, da napadajo te ljudi. Narediti moramo vse, da jih zaščitimo. Gospod eh, Fisas Aixela je naslednji. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da moramo to skupno resolucijo, o kateri danes govorimo, uporabiti za to, da pošljemo eh, zelo jasno sporočilo eh, afriškim državam, kjer živijo albini in kjer so njihove pravice kršene. So predmet eh, fizičnega nasilja, eh, napadov, eh, umorov. Do tega prihaja tudi v Tanzaniji, v Burundiju, v Mozambiku, v Keniji. Ljudje z albinizmom, albini so predmet diskriminacije tudi na socialni ravni. Težko dostopajo do izobraževanja, do zdravstvene oskrbe stopnja raka je zelo visoka v tej eh, skupnosti eh, in eh, pogosto imajo zato težave v življenju. Sprejeti moramo preventivne ukrepe, izobraževalne ukrepe in napadalce poslati v zapor. V Evropi moramo spremljati to zgodbo. Priča smo namreč kršitvam temeljnih človekovih pravic in zato moramo preprečiti takšne zlorabe. Naslednji je gospod Panceri. Naj, najlepša hvala, gospod predsedujoča. Tiha tragedija, ki eh, so ji izpostavljeni eh, albini v Afriki, se nadaljuje eh, še naprej. Prihaja do fizičnega nasilja, do umorov, vse zaradi napačnih prepričanj, zaradi vraž. Eh, Albini se ne morejo ustrezno izobraževati, eh, imajo omejen dostop do trga dela, nimajo enakega dostopa do boljše prihodnosti kot drugi. Pozivamo eh, vlado v Malavijo in druge države v Afriki, da naredijo vse, kar lahko za to, da preprečijo takšne zločine nad Albini. Ne smemo dovoliti, da bo takšno vraževerstvo še naprej podlaga za preprečevanje integracije albino v družbo. Narediti je treba vse za to, da preprečimo takšne zlorabe. Najlepša hvala, hvala, da ste se držali časovne omejitve. Naslednja je gospa Vautmans. Najlepša hvala, gospa visoka predstavnica. Ko, je, eh, ko se tukaj v Evropi eh, rodi otrok, so starši srečni, ne glede na to, kakšne barve. Uh, las eh, ima kože in eh, oči. Ampak v Malaviju, na primer, to ne velja. Tam so uh, beli uh, otroci z belimi lasmi in rdečimi uh, očmi v težavah. Številni na njih gledajo uh, kot na zelo sumljive otroke. Uh, ljudje menijo, da je to božja kazen in ta napačna prepričanja in prepričanja uh, na podlagi vraževerstva so ogromna težava. Njihove kosti, na primer, so prodane za 75 tisoč dolarjev. A si lahko predstavljate, to je neverjetno. Eh, ljudje so preganjani in ubiti zato, ker so se eh, rodili drugačne barve. Ne smemo si zatiskati oči pred tem, eh, zaščititi moramo albine in jim omogočiti normalno življenje. Hvala.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 predmet nekaterih najhujših kršitev eh, človekovih pravic. Človekovih pravic. Napadani so, eh, pogosto so eh, zlorabljani ali pa celo ubiti. Nekateri verjamejo, da lahko spolni odnos z albinom odpravi okužbo z virusom HIV včasih zunanje delovanje Evropske unije posega v zdravstveno skrbo v nekaterih državah eh, zaradi nepravičnega eh, trgovanja, nepravičnih sporazumov in tako naprej. Ampak eh, najboljši način reševanja te problematike je ta, da okrepimo institucije v teh državah. Zagotoviti moramo izobraževanje, usposabljanje in ustrezno zdravstveno varstvo csoportok vezérszónokai következnek a néppárt nevében preda képviselő úrnak sedaj pa govorniku imenu politične skupine najprej gospod preda najlepša hvala gospa predsedujoča najprej bi rad pozdravil visoko predstavnico v eh, dvorani hvala da sodelujete na današnji razpravi skupini sem predlagal da pripravi nujno resolucijo eh, na temo Eh, položajev albinov v Afriki in eh, veseli me, da so tudi druge politične skupine podprle obravnavo te teme. Resolucija temelji na poročilu Amnesty International, ki je bilo eh, objavljeno pred kratkim na temo Malavi, ampak kot so to omenili že drugi kolegi, do napadov in umorov prihaja tudi v drugih državah, v Tanzaniji, v Demokratični republiki Kongo, v Burundiju, v eh, naslonakoščeni obali. Prihaja do groznih zločinov eh, nad Albini. In zato smo želeli eh, to na današnji razpravi izpostaviti. Veseli me, da obstaja konsens med političnimi skupinami, da smo lahko izpostavili to eh, zelo perečo temo. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Kenge za eno minuto. Grazie, signor presidente. Na... Najlepša hvala, gospod, eh, predsed, gospa predsedujoča. Če eh, ste rojeni kot Albin v nekaterih državah v Afriki danes, to pomeni, da uh, tvegate, da vas bodo ubili ali pa pohabili vsak dan, iz dneva v dan. Danes govorimo o eh, zelo občutljivi temi. Gre za osebe, ki eh, so rojene brez pigmenta in zato so te osebe izpostavljene celi eh, vrsti nehumanih praks. Te osebe so stigmatizirane. Pozivamo malavijsko vlado, pa tudi druge vlade v državah, kjer prihaja do takšnih praks, da uvedejo eh, politiko vključevanja eh, albinov v družbo. Potrebujemo zelo jasno strategijo boja proti vsem oblikam diskriminacije. Vsako osebo je treba eh, spoštovati. Ljudi moramo obravnavati glede na njihov človeški kapital, glede na njihovo človečnost. In uh, To želimo povedati malavijski vladi. Eh, teh otrok ne smemo prepustiti v sodi, ki se lahko konča v smrti. Hvala lepa. Naslednja je gospod James za dve minuti. Tekom zadnjih nekaj tednov so britanski mediji poročali o eh, vraževerstvu, eh, ki je imelo grozen učinek na življenje albinov v Malaviju. Eh, pomoč, eh, tudi pogojna pomoč, očitno ni učinkovita pri zagotavljanju izobraževanja, zaposlovanja in zagotavljanju dohodka. Prihaja do groznega preganjanja eh, albinov, ki se ne morejo braniti pred tem. Evropska unija se mora ozreti vase in končati z politiko trgovinskih ovir s tem ne omogočamo razvoja eh, teh držav. Le s krepitvijo razvoja v državah, s krepitvijo eh, izobraževanja bomo dosegli uspeh. Eh, le tako se bomo lahko borili proti vraževernim praksam in zagotovili spoštovanje vseh pravic, ne zgolj albinov. Britanski Commonwealth bo od sedaj naprej prevzel vodilno vlogo pri tem. Pozivam pa Evropsko unijo, da analizira svoje trgovinske prakse za sodelovanje z Afriko, eh, ker imate v rokah prihodnost afriške celine. Hvala lepa, gospod kolegica. Zdaj pa gospod Korvin Mike za minuto. Eh, eh, Najlepša hvala. Ko si pogledam ta konsens, mi postane slabo pozdrav, obžalujemo, pozdravljamo in tako naprej in tako dalje v tem besedilu. To je sranje. Če želimo kaj narediti, potem moramo nekaj narediti. Če bi uh, Če so američani imeli težave v Afriki, so preprosto kupili neko zemlje, ustvarili so Nigerijo in tudi mi bi morda uh, morali storiti nekaj podobnega. Kupiti bi morali del Afrike, morda bi lahko vzpostavili državo za uh, Albine. Na ta način bi uh, lahko sprejeli dobre ukrepe ker ti ukrepi ne služijo ničemu. Zakaj ne bi uh, mogli imeti države za Albine? V vsakem primeru pa mora biti Evropska unija uničena. Hvala lepa, obstajajo. Seveda tudi druga mnenja, na srečo gospod Venta je naslednji. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa visoka predstavnica. albini v eh, regijah eh, v Afriki prevladuje oziroma jih je več kot drugot po svetu. Ne vemo zakaj. Živijo eh, pod pritiskom, iz dneva v danih je strah, zato ker so predmet zlorabe. Otroci so v posebnih institucijah zaradi lastne varnosti. Ampak v vsakem primeru imajo na to v odraslih dobi težave. V Malaviju je bilo zabeleženih skoraj 70 napadov na eh, albine v zadnjem času, kar pomeni, da gre za realno grožnjo za ta del prebivalstva. Nacionalni organi eh, morajo nekaj narediti za to, da zagotovijo spoštovanje eh, albinov. Za Evropsko unijo in tudi druge države pa je izjemno pomembno, da še naprej spremljamo te prakse eh, v okviru sodelovanja z afriškimi državami, tako da bomo naredili konec eh, tem barbarskim dejanjem. Grazie, presidente. In Malawi, persone affette. Gospod Kaputo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Eh, Albini v Malaviju so predmet napadov, prihaja do umorov in zlorab otroci uh, so ubiti zato, da lahko ljudje uh, naredijo uh, talismane iz njihovih uh, delov telesa. Ljudje so predmet nekakšne trgovine. In eh, veliko otrok zaradi tega živi pod ogromnim pritiskom. Strah jih je. Evropska unija in mednarodna skupnost eh, morata narediti vse, kar lahko, zato da eh, Malavi in druge afriške države pozoveta k zagotavljanju ustrezne zaščite za albine. Ti morajo imeti pravico do življenja in osebne varnosti. Hvala. Hvala lepa. Tako, izčrpali smo seznam. Sedaj pa še gospod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 te nesrečnike eh, mučijo, preganjajo, so žrtve napadov, socialno so izključeni, eh, posiljujejo jih, eh, ugrabljajo in morijo. Sam nasprotujem kakršnikoli diskriminaciji, ki bi temeljila na spolu, rasi in zato obsojam to vrstno rasistično ravnanje afriških vlad, še posebej vlade Malavija nad osebami, ki trpijo za albinizmom. Nesprejemljivo je, da afriške vlade, ki se pritožujejo nad rasizmom proti afričanom, same potem ravnajo na ta način. Moram reči, da sem eh, izredno zaskrbljen zaradi tega in eh, med eh, desetimi, stotimi, tisoči begunci so morda tudi to vrstni posamezniki, ki imajo takšna ekstremistična nagnjenja. Hvala lepa. Tako, sedaj pa KHDI, pritegnite pozornost predsedujoče. Besedo boste dobili vsi. Najprej gospod Kelly, prosim. Um, the NI member Kerwin Mike, I think is his name, made a rather bizarre suggestion. Hvala lepa. Slišali smo nenavaden predlog dejal je Korenike, da bi naj uničili EU in da naj bi ustvarili državo za Albine. Jaz imam pa drugačen predlog. Če si ogledamo, težave vse večinoma temelji na vraževerju. Če bi se tega znebili, bi se rešili te težave. Ne bi z en lahko organizirali velike konference v Malaviju in bi pokazali, da praznoverje nima mesta v njihovi državi in da so albini ravno taki ljudje kot drugi. In če bi se potem ljudje bolje izobrazili, bi to bil eden od načinov za reševanje teh razmer. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste drugačnega mnenja. Sedaj pa gospod Marijas. Hvala lepa podpiram skupno resolucijo, tudi sam sem jo podpisal. Težave ljudmi, ki trpijo zaradi albinizma, je težava v veliko afriških državah, še prav posebno v Malaviju, ki je ena najmanj razvitih držav na svetu. Veliko je ljudi, ki živi pod pragom revščine. Videli pa smo 65 napadov na te ljudi. Veliko jih je bilo ubitih, veliko jih doživlja diskriminacijo in zlorabe. To so kršitve temeljnih človekovih pravic v Malaviju. In EU mora storiti vse, da se temu zoprstavi. Ljudje, ki trpijo, trpijo zaradi albinizma, morajo biti zavarovani morajo dobiti dostop do izobraževanja in zdravstvene oskrbe, pa tudi pravne zaščite. Hvala. Hvala lepa. Pomembno je, da se vsi držite minute. Sedaj pa dobi besedo gospa Mogherini, prosim. Hvala lepa. Strinjam se s presenečenjem kolegov, ko eh, je rekel, da Veliko krat se govori, kaj mora Evropska unija početi in kaj ne, potem pa se sliši tudi, da mora nekati obstajati. Ja, seveda, to je protislovje. Ne vemo točno, kaj mislijo s tem. Radi bi se vam zahvalili za to zelo pomembno delo za skupno resolucijo. Malavi je v zadnjih letih doživel veliko povišanje kršitev človekovih pravic proti eh, albinom, Vključujoč otrokom tukaj gre za napade, ugrabitve in tudi uboje. Tako nasilje zelo kaže na zakorenjene težave ljudi z albinizmom. V veliko družbah po Afriki, ne samo v Malaviju, temveč tudi v Tanzaniji, Mozambiku, Burundiju in ostalih državah. 13. junija smo obeležili prvi dan ozaveščanja boja proti mm, izkoriščenju albinov. In tukaj skušamo dvigniti ozaveščenost glede albinizma. In imamo tudi prve neodvisne strokovnjake Združenih narodov, ko skušamo razširiti pomen zaščite albinov. Aktivno jih želimo podpirati in seveda si se veselimo dela z Združenimi narodi na tem področju ozaveščanja izobraževanja, ne samo v Malavijo, temveč tudi v drugih državah. V skladu s temi zavezami moramo sprejeti vse ukrepe, da bi zagotovili večjo zaščito albinom, ki so najbolj izpostavljeni in da bi preiskali zločine na tej podlagi. Potrebno se je lotiti vzrokov diskriminacije in se tega lotiti zelo odprto. Zato vedno znova pozivamo vlade držav, kjer so se napadi zgodili, da ozaveščajo, kar se tiče albinizma v družbi, tudi na družinski ravni in da se spoštujejo njihove pravice in dostojanstvo. Celovite strategije za boj proti diskriminatornim pravicam proti albinom so potrebne tudi zato, da bi zagotovili, da bodo imeli ustrezen dostop do socialnih storitev, zdravstvenega zavarovanja in izobraževanja. To vprašanje ne zadeva samo Malavijo, kot sem rekla, ampak veliko delo Afrike. Zato je pomembno, da si države izmenjujejo tudi najboljše prakse pri zaščiti in promoviranju pravic albinov. Potrebno je se izogibati tudi vprašanjem čezmejnih zločinov na tem področju. Evropska unija prek naše delegacije je v stiku z vladami in, in civilno družbo v teh državah. Nekateri menijo, da ni prav veliko, kar lahko storimo za spremembo obnašanja predsotkov in praznoverja. Ne strinjam se. Norme in mnenja se lahko spremenijo, če bomo sodelovali s partnerji, jih skušali spremeniti na vsakodnevni podlagi, spremeniti vzroke obnašanja, ki ga je potrebno in ki se ga da spremeniti. Hvala. Hvala lepa za te pomirujoče besede. Naj vas obvestim, da smo dobili sedem predlogov za resolucijo.